da vključite moj govor a, pod to točko, ker dejansko sta ti dve točki povezani. Seveda, nedvomno bomo vaš prispevek vključili na pravo mesto in torej bomo dali na zapisnik pod ustrezno točko dnevnega reda. Vaša prizadevanja niso bila za manj, gospa Bazesko. na, na zasedanje se nadaljuje jutri ob 9. uri do 13. ura. Na red, dnevni red je na razpolago na spletni strani parlamenta, s tem je zasedanje zaključene in uh, želim vam lahko noč.